mislim, da eh, moramo dejansko začeti razmišljati tudi o teh vidikih. In eh, mislim, da bi morali tudi v Belgiji in Franciji sprejeti ustrezno zakonodajo. Najlepša hvala, kolega Arsenis. Za skupino ALDE sledi kolega Kazak za dve minuti in pol. Благодаря, господин председател. Уважаеми